železniškega prometa. In končno, zagotoviti želimo to, da bo pravica do dela in eh, da bodo pogoji varnosti pri delu spoštovani v vsakem primeru. Najlepša hvala, poročevalka Serakjani. V imenu komisije pa bo sedaj spregovoril podpredsednik gospod Sim Kalas. Izvolite.